V dnevnem redu imamo sedaj razpravo o šestih osnutkih resolucije o Siriji in konkretno o primeru Muhanada al-Hasanija. Najprej bodo imeli besedo avtori resolucije. Prva je gospa Brantner. Dve minuti. Um, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala, da ste mi dali besedo. Predstavila bi rada primer Muhanada al-Hasanija, ki je bil priprt zaradi tega, ker zagovarja človekove pravice. V Siriji igra zelo pomembno vlogo, namreč opazuje primere pred vrhovnim sodiščem v Siriji in redno poroča o situaciji v sirskih zaporih. Sedaj pa je bil eh, sam priprt in je v zaporu. Zahtevamo, da Sirija izpolni svoje obveznosti in da spoštuje mednarodne konvencije, recimo konvencije Združenih narodov eh, proti mučenju, ki jo je podpisala tudi Sirija. Prenehati mora z zatiranjem zagovornikov človekovih pravic in izpustiti vse zapornike vesti, eh, mirovnike in pa zagovornike človekovih pravic. Z podpisom pridružitvenega sporazuma smo eh, predlagali eh, tudi načrt, ki bi natančno imenoval cilje, ki so potrebni za izboljšanje situacije na področju človekovih pravic. Tudi naša odgovornost je, da zagotovimo, da Sirija spoštuje svoje obveznosti in pridružitveni sporazum je še ena možnost, da to storimo. Mi si bomo še naprej prizadevali v tej smeri. Hvala lepa za vašo podporo resoluciji. Hvala. Besedo ima gospa De Kajzer. Dve minuti. Torej, hvala, gospod predsedujoči. Priznati moram, da sem eh, nekoliko zmedena in hkrati žalostna in razočarana. Zakaj zmedena? Zakaj? Zato, ker je na področju mednarodnih odnosov Sirija eh, v zadnjih dveh letih kar veliko poti prehodila. Vstopila je v Unijo za sredozemlje in tam je tudi bila posrednik v težkih eh, mednarodnih situacijah, kot naprimer v primeru aretacije mlade francozinje v Iranu. In dejstvo, da ta pridruženi sporozum, ki še ni podpisan, ampak ki bi že lahko bil podpisan, gospa Brantner, v kratkem, torej dejstvo, da je ta pridružitveni sporozum predstavljen oziroma da je spet se začel ta proces, je gotovo nekaj pozitivnega. Ampak na interni ravni se je v Siriji tudi zgodilo marsikaj dobrega. Sprijeli so številne iranske begunce, osvobodili so pomembne osebnosti in tako naprej. Vendar pa žal e, tega napredka na politični ravni ni bilo povsod zaznati. E, še zlasti omejujejo delovanje aktivistov za človekove pravice in jih zapirijo. In v zadnjih letih smo se že večkrat zauzeli za osvoboditev teh političnih zapornikov. Dvakrat nam je že uspelo doseči osvoboditev teh zapornikov, ampak še vedno so v sirskih zaporih osebe kot so Labvani, Albuni in sedaj Al-Hasani. -ha Torej, gospa komisarka, v zvezi s Sirijo moramo res povedati to, da se vsi zauzemamo, da bi Sirijo izključili iz njene izolirane situacije in da bi se bolj vključila v mednarodne zadeve in zlasti v mirovni postopek za bližnji vzhod. Ampak potrebno je, da ta država zagotovi politično. Eh, pluralnost, predvsem pa, da osvobodi politične zapornike in eh, da ne zatira več aktivistov za človekove pravice. To je v interesu Sirije in v interesu miru na Bližnjem vzhodu. Sedaj pa ima besedo gospa Renata Weber, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mohamed Al-Hassani je še eden izmed zagovornikov človekovih pravic, eh, ki so ga sirske oblasti zaprle. Želel je le zaščititi pravice ljudi, da se svobodno izražajo, da sodelujejo v političnem življenju in da imajo pravico do pravičnega sojenja. Več kot pet let eh, ni imel pravice prostega potovanja. Njegov urad je bil stalno pod nadzorom strani sirskih varnostnih služb. Po dolgem času nadlegovanja je bil priprt z strani eh, sirske varnostne službe, potem je bil obtožen eh, številnih eh, kazenskih dejanj. Vsa, vse te obtožbe pa so se nanašale na svobodo do prostega izražanja. Obsojen je bil na 12 let eh, zapora in sicer za mirno izražanje svojih eh, političnih stališč, kot pravi delovna skupina Združenih naroda. Poleg tega je potrebno od sirskih oblasti zahtevati, da izpustijo tudi druge eh, zapornike, zagovornike človekovih pravic, kot so Albuni, Labvani in tako naprej sirska oblast mora prekiniti z vsemi oblikami nadlegovanja zagovornikov človekovih pravic in mirovnih aktivistov in sicer v skladu z deklaracijo Združenih narodov številka 95. Najlepša hvala za eno besedo. Ima besedo gospod. Sirija igra vodilno vlogo pri uh, oslabitvi položaja Irana. Poleg tega ima Sirija velik vpliv tudi na Libanon, eh, za katerega Sirija še zmeraj meni, da je pod njenim vplivom. Sirija je sekularni režim in človekove pravice, kot recimo ženske pravice, so precej napredne, kljub temu pa je deloma država še zmeraj pod diktatorstvom. Primer eh, Al-Hasanija je eden izmed takšnih eh, primerov. Pred pridružitvenim sporazumom moramo zahtevati, da Sirija izpusti gospoda Al-Hasanija in druge zagovornike človekovih pravic. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Besedo ima za dve minuti gospa Korhola. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zelo vesela sem, da govorimo o situaciji na področju človekovih pravic v Siriji ravno v tem trenutku, kajti smo tik pred podpisom pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Sirijo. Zaradi tega menim, da moramo poskrbeti za izboljšanje situacije na področju človekovih pravic v Siriji. Kar se je dogajalo do sedaj, je enostavno nespremljivo. Pravnik Al-Hasani je eden izmed tistih, ki so bili v Siriji zaprti in sicer na osnovi lažnih obtožb. V lanskem letu in predlanskem letu smo se vedno znova zauzemali za zagovornike človekovih pravic v Siriji, ki pa deloma še zmeraj sedijo v zaporu. Sirija mora še veliko storiti, za izboljšanje situacije na področju človekovih pravic, za zagotovitev varnosti in svobode v državi. Kriteriji svobode in varnosti so izjemno pomembni in zaradi tega moramo Sirijo na to opozoriti, če želimo podpisati pridružitveni sporazum, kajti Sirija mora spoštovati te pravice, preden bo podpisan sporazum oziroma preden lahko sploh takšen sporazum podpišemo človekove pravice, v svetu niso neke vrste osamljen otok, ampak so tesno povezane med seboj in zaradi tega ne moremo dopustiti, da nekje prihaja do kršitev človekovih pravic. Ne smemo si zatiskati oči in le na ta način bomo lahko izboljšali življenje teh ljudi. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Geringer de Oedenberg. Panie przewodniczący, w lipcu bieżącego roku Muhammad al-Hassani. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Muhammad al-Kassani je eden od vodilnih borcev za človekove pravice v Siriji in bil je aretiran lani julija. In v procesu se zaprtimi vrati so ga obsodili na škodovanje ugledu države. Že prej so ga zasliševali v zvezi z bojem za človekove pravice. Zavrnili so mu dovoljenje, da zapusti državo in onemogočali so mu ustrezen sodni postopek. Kakovost tega postopka je seveda nedopustna. Zelo zaskrbljujoč je napredek v zvezi s človekovimi pravicami to bi morali zahtevati od sirijskih oblasti, slediti bi morali konvenciji Združenih narodov o prepovedi mučenja in drugih oblik neprimernega ravnanja z zaporniki, glede na povezave med državo in Evropo in tudi glede na občut, občutno vlogo, ki jo Sirija ima na Bližnjem vzhodu, sem prepričan, da lahko, oziroma sem pripričana, da Sirija lahko prispeva k napredku na tem področju in k širjenju demokracije. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo za eno minuto gospod Obermajer. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ta resolucija ima načeloma povsem prav. Gre za jasne besede tik pred podpisom pridružitvenega sporazuma. Potrebno je zaščititi tudi družino obtoženega Al-Hasanija. To je v skladu z drugim členom sporazuma, ki to ravno tako zahteva. Evropejci zaradi svoje preteklosti vemo, kako je, če se kršijo človekove pravice. Dolga desetletja smo bili temu priča v komunističnih režimih, vendar pa si ne moremo zatiskati oči. Kajti tudi v Turčiji se človekove pravice ne spoštujejo tako, kot bi se morale, pri tem pa je Turčija država kandidatka. Zaščita manjšin, eh, svoboda, veroizpovedi, pravni sistem, na vseh teh področjih se pojavljajo pomankljivosti. O tem je govorila neodvisna eh, komisija, ki se nekoliko razlikuje od poročila gospoda Tisarija. Najlepša hvala smo pri postopku pritegnite pozornost predsednika in besedo ima Bernd Poslet. Gospod predsedojoči, sem mnenja, da moramo biti seveda zelo kritični do situacije na področju človekovih pravic v Siriji. Gle za diktaturo, gle za policijsko državo in gospoda Al-Hasanja morajo na vsak način izpustiti. Ampak predsednik se počasi odpira, država se počasi odpira recimo življenje med eh, muslimani in kristijani eh, je sedaj veliko boljše in poleg tega se kristijani čutijo eh, veliko bolj varne v Siriji kot pa v Iraku, ki naj bi ga ščitile mednarodne sile. Zaradi tega moramo resno govoriti o kršitvah človekovih pravic, vendar pa moramo državo hkrati podpirati pri odpiranju in pa pri razvoju v smeri, ki ga moramo na vsak način podpreti. Najlepša hvala. Besedo ima gospa Kuneva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisija se strinja z zaskrbljenostjo Evropskega parlamenta, kar zadeva kršitve človekovih pravic v Siriji. Naša ocena je, da se je situacija v zadnjih mesecih poslabšala, prišlo je do več eh, postranskih eh, priporov in sicer zagovornikov človekovih pravic. 28. julija so aretirali Mohameda Al-Hassanija, enega od vodilnih pravnikov na področju človekovih pravic in Predsednika Sirske organizacije za človekove pravice, gospod Al-Hasani, je zagovornik človekovih pravic in zaradi tega sumimo, da je njegova aretacija politično motivirana. Evropska unija je že izrazila svojo zaskrbljenost sirskim oblastem. Sirske oblasti morajo spoštovati mednarodne obveze, še prav posebej deklaracijo Združenih narodov o človekovih pravicah ter o eh, pravicah posameznikov, ki jo je Sirija ravno tako podpisala skupaj z veleposlaništvi eh, držav članic eh, se je potrebno v Damasku, Sirijo pogovarjati, kako bi lahko izboljšali situacijo za zagovornike človekovih pravic. Te je potrebno na vsak način zaščititi, potrebno je zagotoviti spoštovanje mednarodnih pravil za sodne procese in pa mednarodna pravila glede kazenskega zakonika. Poleg tega moramo uporabiti tudi Evropski instrument za demokracijo in zaščito človekovih pravic, podpreti moramo družine zagovornikov človekovih pravic. Naše dejavnosti so za enkrat še nezadostne in mislimo, da bi Evropska unija lahko imela večji vpliv na Sirijo, če bi bil podpisan pridružitveni sporazum. Vesela sem, da predsedstvo razmišlja o podpisu pridružitvenega sporazuma v naslednjih tednih. Z tem sporazumom bomo vzpostavili reden dialog, ki bo omogočil napredek na tem področju in pa tudi dosego boljših rezultatov. Najlepša hvala. Köszönöm, asszonyom. A következőkben... Najlepša hvala, gospa komisarka. S tem je razprava zaključena in prehajamo k glasovanju. In sicer bomo glasovali o šestih predlogih resolucij o uboji borcev za človekove pravice v Rusiji. Najprej bomo glasovali o skupni resoluciji štirih političnih skupin.